Drage kolegice in kolegi, ta teden sem imel čast, da sem se srečal z eh, njeno ekscelenco, gospo Al-Kabali, ki je predsednica Združenih arabskih emiratov. Danes je tukaj z nami in rad bi se ji zahvalil. Draga kolegica, kot predsednica parlamenta arabske države, ste dejali, da obsojate teroristične napade v Bruslju in položili ste venec na mestu eh, krvavih eh, napadov. Zato se vam zahvaljujem in vas prisrčno pozdravljam. Ich habe nun zunächst. Sedaj eh, pa postopkovno vprašanje. Kolega Weber, izvolite. Navezujem se na 186. Eh, člen in 11. člen in eh, rad bi upozoril na to, da smo včeraj imeli minuto molka za žrtve terorizma tukaj v Evropskem parlamentu. Pobudo za to je dala Teresa Jimenez iz eh, moje poslanske skupine in smisel eh, te minute molka je bil, da se posvetimo spominu na žrtve. Hkrati pa je eh, potekala predstavitev skupine GUE, Eh, ki je eh, povabila na to predstavitev nekdanjega terorista Ete. Drage kolegice in kolegi, mislim, da je potrebno to eh, preveriti, kajti po našem mnenju gre za provokacijo, če nekdani terorist v tem parlamentu govori in to še v trenutku, ko imamo minuto molka za žrtve terorističnih napadov. Pred kratkim smo uh, bili pričo terorističnim napadom, tako rekoč pred našim pragom in uh, eh, to vrstnih postopkov ne moremo dovoliti. Evropski parlament se zauzema za mir in se skupaj bori proti terorizmu. Vielen Dank. Ähm, Najlepša hvala. Vielen Dank, Herr Weber. Ich, äh, Najlepša hvala, gospod Weber. Hvala lepa, gospod Weber. Zapisal sem si vašo izjavo. Sklicevali ste se na člen 186. drugi odstavek in zato moram eh, vašo pritožbo tudi sprejeti. Hkrati pa vam moram povedati, drage kolegice in kolegi, da ne želim razprave na to temo. Namreč, povsem razumem vašo ogorčenost, eh, prejel sem številna pisma na to temo, ampak eh, individualna vabila skupin ali pa poslancev posameznikom, niso v moji pristojnosti, niti v pristojnosti drugih organov Evropskega parlamenta. Razen v primeru, eh, da obstajajo kazenski razlogi, eh, ki eh, bi bili ovira to vrstnim nastopom v Evropskem parlamentu in sicer v državah članicah, tako da ne morem nič storiti. Tukaj gre za politično oceno posameznih eh, članov eh, različnih poslanskih skupin. Zelo vam bi bil hvaležen, če bi to zadevo prepustili pristojnim organom, namreč konferenci predsednikov in pa predsedstvu eh, tega parlamenta, s tem se bomo zagotovo ukvarjali. Gospa Cimer, dal vam bom besedo, ker eh, gre eh, za primer eh, vaše poslanske skupine, nikomor drugemu pa ne bom dal besede, kajti ne želim razprave na to temo. Gospa Cimer. Ja, ja. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz ne želim razprave. Rada bi eh, pojasnila le dvoje. Prvič, vsi se borimo proti terorizmu. Pika. Drugič. Eine Möglichkeit geben, moramo imeti možnost, da tisti, ki so se odločili za mirovni proces in si za mir eh, aktivno prizadevajo, dobijo besedo v tem parlamentu. frau kollegin frau kollegin ja frau kollegin frau kollegin jimnez Zagotovo razumemo vašo osebno situacijo in vašo raz, vaše razburjenje, ampak dame in gospodje, ustrajam pri tem, da se za to zadevo ukvarjajo pristojni organi. Nihče več ne bo dobil besede. Dobili ste zapisnik zasedanja z dne 14. aprila ali ima kdo kakšno pripombo? Pripombo na zapisnik zasedanja z dne 14. aprila. Ne, torej velja.